Good afternoon, colleagues. Um, we're going to begin the meeting uh, with point one, the adoption. Um, if we... Potarni kolegi, predlagam, da začnemo s točko ena na dnevnem redu. Uh, pri prvi točki samo upozarjam, da so priporočila koordinatorjev z dne 5. oktobra na dnevnem redu jutri ob treh, torej jutri ob treh ponavljam, bomo odločali o sprejetju priporočil koordinatorjev z dne 5. oktobra jutri ob treh, torej tik pred glasovanjem. Če ni drugih komentarjev, je s tem dnevni red tudi potrjen. Dobro, točka dve, jeziki, tolmačenje v hrvaščino in eh, gaščino ne bo voljo, na voljo danes in jutri. Prav tako v skladu s, postupu, s pravilom 205 so koordinatorji sprejeli priporočilo za proračun 2015 z eh, osnutkom rebalansa številka 7, predvsem z namenom ustrezne obravnave razmer na področju priseljevanja in beguncov. Lahko to potrdimo. Hvala lepa. Prav tako naj povem, da ko so se koordinatorji dogovorili, bomo imeli izredno skupno zasedanje Libe budžet o priseljevanju in beguncih 19. oktobra med 1845 in 20.30 v dvorani Jan 6Q2. Četrta zadeva, mednarodni sporazumi, informacija v skladu z členom 218.10 PDEU. Prijel sem eh, predlog eh, sklepa sveta o stališču, ki naj bi ga Evropska unija obrala v okviru mešanega odbora pod sporazumom med EU in eh, Kapeverdsko republiko o sproščanju režima izdaje kratkoročnih vizumov za državljane Kapeverde in pa Evropske unije. Prav tako ne povem, da bo jutri glasovanje od 15. do 17. ure, tako da prosim, če imate s seboj svoje poslovalne kartice. Tako gremo naprej na točko 3, in sicer pravna pomoč za osumljence in obtožence, ki jim je bila odvzeta prostost. Denis Dejon, ki je tu naš poročevalec, Denis Dojenkle bo predstavil trenutno stanje v pogajanjih s svetom v drugem trilogu, ki je potekal 19. septembra. Izvolite. Hvala lepa. Bom kratek. Mislim, da ne bi smelo biti pretežko, ker v bistvu ni kaj veliko novega, tako da nimam kaj poročati. Vsi vemo, kje so problemi. E, v Evropskem parlamentu smo se jasno da odločili za širše zastavljen pristop v okviru te direktive. Sveda gre tu za to, da morajo ljudje imeti dostop do pravne pomoči v vsakem primeru, ne šele potem, ko so priprti. Torej v vseh tistih primerih, ki jih direktiva opredeljuje. Skratka, sorazmerno je potrebno urediti razmerje med to direktivo in obstoječo. Ampak svet se ne strinja in želi nadaljne omejitve. možnosti za dodelitev pravne pomoči. Imeli smo nekaj izmenjav tudi glede čisto tehničnih zadev in Zdi se, da smo te zadeve uspeli razrešiti. Tako da mislim, da bomo lahko tudi vse ostale probleme rešili. Tam je tudi nekaj več fleksibilnosti, ampak kot rečeno, v tem trenutku stvari izgledajo tako, da ostaja področje uporabe še vedno ključni problem. Komisija nam je nekako že nakazala, da razume naše pomisleke glede kakovosti pravne pomoči, ne le naše pomisleke glede kriterijev. Komisija ne nasprotuje temu, da bi vključili to zamisel v direktivo, tako da tu so na naši strani, no se pa strinjamo, da je zdaj na svetu, da nam pove, kakšne težave vidi z našim predlogom področja uporabe. Ne vem, so to stroški, so to kakšni drugi pravni argumenti. Predsedstvo naj bi se o tem pogovorilo z državami članicami in pripravilo e, stališče. Potrebovali so nekaj več časa, kot smo prvotno pričakovali. Naslednji trialog naj bi bil zdaj v mesecu oktobru, ampak na zahtevo luksemburškega predsedstva so to odpovedali in bo naslednji teralog najverjetneje šele novembra. Mislim, da je vendarle smiselno sprejeti ta predlog predsedstva, ker dejstvo je, da potrebujemo jasen dokument sveta kot podlago za razpravo. Nemo, nima smisla, da samo ponavljamo to, kar se je odvijalo na prvih dveh trilogih. No, na zadnje naj še povem, da sem zelo zadovoljen s sodelovanjem s poročevalci v senci. Mislim, da smo uspeli doseči konstruktivne dogovore. Eh, mislim, da smo dobro zastopali stališče parlamenta. Nobenega argumenta nismo slišali strani sveta, zakaj naj bi spremenili svoje stališče, vsaj ne vzdržnega eh, argumenta. Tako da ustrajamo in še naprej bomo. Ko pa bomo dobili dokument sveta, ga bomo seveda skupaj s poročevalci v senci preučili in eh, se odločili potem, kaj bo iz vsega skupaj. Uh, ampak v tem trenutku moramo vendarle imeti v mislih dejstvo, da bo naslednje predsedstvo nizozemsko. Eh, Nizozemska je bila vedno dokaj skeptična glede te direktive, sploh kar zadeva področje uporabe. Potem pa so tu naslednja predsedstva, ki pa se tako ali tako bistveno manj zanimajo za to tematiko. Tako da je nujno, da dosežemo kak rezultat še letos, kajti če ne bo ta zadeva padla pod nizozemsko predsedstvo. Hvala lepa, gospod Dejong. Kdo želi besedo? Gospod Mišel. Hvala lepa, gospod predsedajoči, bom kratek. Kot prvo mislim, da moramo še naprej biti odločni, kajti sicer bo ta direktiva brez kakršne koli evropske dodane vrednosti. Naše stališče je dosledno, prav tako predstavlja korak naprej v vzpostaviti Evropskega kazensko-pravnega eh, področja, eh, opredeljuje začasno in tudi redno pravno pomoč, tu gre tudi za način krepitve zaupanja med državami članicami, ki pa je nujno, če hočemo dejansko uveljaviti torej evropske ambicije. Drugo je, da se izognemo na kakšni pravici dveh hitrosti. Namreč eh, nemogoče je, da ljudje nimajo možnosti dostopa do pravne eh, pomoči, eh, ko se jim oduzame prostost. Neodvisnost organa, ki odloča o dodelitvi pravne pomoči, je nekaj, kar moramo tudi absolutno zagovarjati in eh, svet mora sprejeti jasne in apsolutne zaveze v to smer. To so torej tiste skrajne meje, ki zagotavljajo učinkovitost pravice do obrambe. Tu imamo možnost, da pokažemo evropskim državljanom neposredni eh, koristen učinek evropske politike na njihova življenja, tako da mislim, da moramo biti neomajni, kar zadeva naše prioritete. Hvala. Hvala, gospod Mišel. Moral bi povedati, da ste vi poročevali v senci za skupino ALDE pri tem dosjeju. Brigi Cipl v imenu SD. Hvala lepa, gospod predsedujoči, na kratko. Kot prvo, resnično cenim delo, ki ga upravlja Denis skupaj s poročevalci v Senci, eh, pa tudi v okviru triloga s svetom. Vsekakor se strinjam z njim, ko pravi, da potrebujemo kar se da široko področje uporabe. Govoriti o stroških, to je seveda zgodba, ki se vedno znala po, pojavi pri pogovorih s svetom. Ko pa gre za pravice državljanov, se vedno veliko govori o stroških, ko pa gre za druge stvari, pa trošimo milijone levo in desno. Tako da mislim, da moramo biti tu zelo jasni in eh, menim in to bom eh, odločno zagovarjala, da nima nobenega smisla, da pravimo in se delamo, da imajo ljudje pravico do odvetnika, do zagovornika, ampak tisti, ki si ga ne morejo privoščiti, ga potem nikoli ne dobijo. Tako da, če bomo sklepali kakšen kompromis, potrebujemo jasne argumente strani sveta, pa še vendar od njih nismo slišali, zakaj hodiča se nočejo niti malo premakniti, tako da ohranjamo naše stališče nespremenjeno in upamo, da bo svet konec koncev vendarle našel nek uh, bolj zgovoren argument, zakaj so mnenja, kakršnega so. Uh, Zaenkrat pa se jasno držimo našega stališča, kot smo ga opredelili poročevalci v senci. Hvala, Denis, še kaj v zaključek? Izvoli. Ja, čisto na kratko, gospod predsednik, ne povem, da sem zelo zadovoljen s podporo poročevalcev v senci, tudi tistih, ki danes. Uh, niso prisotni. Mislim, da smo resnično dobra ekipa in ravno zahvaljujoč tej naši enotnosti je naše delo eh, lahko potekalo kot je. Počakamo na november in upajmo na boljše novice. Hvala lepa. Dobro, gremo torej naprej, kolegi. Točka 4, sodba v primeru C362 skozi 14, Maksimilijan Šrems proti pooblaščencu za varstvo podatkov. O tem smo že na dolgo in široko govorili, zdaj pa nam bo pravna služba predstavila svoje videnje te pomembne sodbe Evropskega eh, sodišča z dne 6. oktober. Besedo dobi gospod eh, Kajola, a ne gospod eh, Mor, je tisti, ki dostopa pravno službo, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Mislim, da ste zdaj že vsi seznanjeni z rezultatom. Prejšnji teden je Evropsko sodišče uh, velikem senatu odločilo, da je odločitev komisije o varnem pristanu nezakonito. Uh, uh, sodišče je prav tako obravnavali recimo 95-46, kar zadeva zaščito osebnih podatkov, v smislu, da morajo eh, nacionalni pristojni organi za varstvo podatkov vedno imeti možnost preiskovati takšne primere. Zelo na kratko bi orisal dejstva in potem še nekaj komentarjev, ki so morda bolj zanimiva, kar zadeva samo osebino sodbe. Torej, zakaj to gre pri tem primeru? Verjetno vas večina ve, tu gre za prenose osebnih podatkov iz Evrope v ZDA. Max Schrems, avstrijec, je irski ki pristojni organ za varstvo podatkov prosil naj preuči njegovo zahtevo v zvezi z eh, nevarnim eh, posledovanjem njegovih osebnih podatkov v ZDA na podlagi razkritije Edwarda Snowdena. Eh, irski pristojni organ tega ni želel preiskati, čež da je komisija o tem že odločila v okviru odločbe o varnem pristanu in da tu vlada zadostna mera zaščite v skladu z direktivo. Gospod Šrems je eh, to zavrnitev eh, irskih pristojnih organov izpodbijo pred irskimi sodišči. Zadeva je prišla do vrhovnega sodišča Irske in sodniki so se odločili, da bodo posredovali vprašanje Evropskemu sodišču, še posebej kako interpretirati direktivo v luči listine. Tako je sploh prišlo do tega primera. Naj samo omenim, da irski sodnik ni dejansko zahteval od Evropskega sodišča naj razsodi o veljavnosti sklepa varnem pristanu, ampak sodišče se je vendar odločilo to storiti. Sodišče se je odločilo to storiti in bom skušal tudi razložiti, zakaj je sodišče prišlo do tega eh, sklepa na lastno pobudo. Najprej naj tudi povem, zakaj je bil Evropski parlament vključen v ta parlament. Parlament je podal eh, svoje pripombe pri tem primeru. Tu sem bil, kot se spomnite, pred letom dni eh, da razložim zakaj in vaš odbor nas je podporil in parlament je interveniral v postopku zato, da se pripričamo, da bo ta direktiva ustrezno interpretirana v skladu z listino. Na koncu koncev je sodišče presodilo, da je direktiva popolnoma skladna z listino, nobenega vprašanja ni, eh, kar zadeva direktivo. Direktiva vsekakor po mnenju sodišča je v skladu z listino in sodišče sploh ni postavilo pod vprašaj direktive ali ta torej. Eh, je skladna z listino. Je. In ravno zato, ker je, je odločitev komisije, odločba komisije tista, ki jo velja razveljaviti, kajti sodišče je sklenilo, da je odločba komisije neskladna eh, tako z direktivo kot z listino. Še najprej čisto splošen podatek. Jasno je, da je do tega primera prišlo le zato, ker je posameznik strožil ta primer. Če Max Schrems ne bi od irskega pristojnega organa zahteval naj preuči to vprašanje in če ne bi oni to zavrnili in če ne bi gospod Schrems tega izpodbil pred irskim sodiščem, bi odločba o varnem pristanu še vedno veljala. Prav tako je pomembno povedati, da je irski sodnik, ki je obravnaval to zadevo, sklenil, da bo zadevo posredoval Evropskemu uh, sodišču. Sodnik Hogan ni bil primoran to storiti, ni bil zavezan temu, ampak se je odločil, da bo to storil. Očitno je bilo za Irska sodišča to zelo pomembno vprašanje, ki si je zaslužilo tudi takojšno rešitev na ravni Evropskega sodišča, tako da mislim, da gre zahvala najprej gospodu Šremsu, pa tudi Irskemu sodišču, da so to sploh eh, sprožili pred Evropskim sodiščem in to pripeljali do točke, v kateri smo danes. Evropska komisija in tudi eh, Irski pristojni organ za varstvo podatkov Tu nista sama zagotovila zaščite temeljnih pravic. Sodišče se je samo čutilo obvezano intervenirati za zaščito pravic eh, državljanov. To mislim, da je tisto, kar je pomembno izpostaviti pri tem primeru. Upam, da je tudi Evropski parlament uspel odigrati pozitivno vlogo pri tem vprašanju, še posebej pri eh, promociji stališča, da eh, kakršnakoli oblika evropskega prava že je, torej pa najgre direktivo ali odločbe komisije, da je vse evropske pravne akte potrebno presojati na podlagi listine in to me tudi prevede zdaj do sodbe in do najpomembnejše točke te sodbe. Če si velja kaj zapomniti iz razmišljanja sodišča, je, da vse temelji na listini. In gre za preprosto določbo, ampak na področju evropskega prava so temeljne pravice, ki jih opredeljuje listina, eh, vedno na prvem mestu. Vsa, vsi evropski predpisi, vključno z direktivami in eh, uredbe mi morajo biti v skladu z listino. Če ne, jih sodišče razveljavi in točno to se je zgodilo. V tem primeru je direktiva v skladu z listino in sodišče sploh ni postavljalo pod vprašaj veljavnosti direktive. Ampak sodišče je bilo mnenja, da je odločba komisije o varnem pristanu v neskladju z listino in direktivo, ki se interpretira v skladu z listino. In zato je sodišče posledično sklenilo, da je odločba o varnem pristanu neveljavna. Zdaj, lepo in prav je reči, ja, velja listina, ampak naslednje vprašanje je, kakšno raven eh, zaščite je potrebno zagotoviti. S tem v zvezi je sodišče zelo jasno, tako listina kot direktiva želita zagotoviti najvišjo mero zaščite in to je tudi argumentacija sodišča, torej visoka raven zaščite. Visoka raven zaščite pa se zagotavlja ne le znotraj Evropske unije, ampak, kot eh, je zdaj potrdilo sodišče, mora ta visoka raven zaščite biti zagotovljena tudi izven Evropske unije, da ko se podatki posredujo iz Evrope na vzven v tretjo državo, lahko ta tretja država zagotavlja ustrezno raven eh, zaščite le na ta način. Ampak sodišče je vendarle pojasnilo, da tretje države niso primorene zagotavljati identične ravni zaščite kot v Evropski uniji. Zadeva je fleksibilna, lahko tretje države varjujejo podatke tudi na drug način eh, in celo schema eh, samozertificiranja eh, je v teoriji sprejemljiva. Ampak sodišče vendarle ustraja, da če želimo zagotoviti visoko raven zaščite, mora tretja država zagotoviti v bistvu enakovredno raven zaščite. Druga stvar, na kateri sodišče ustraja, je, da je pravni red tretje države tisto, kar mora zagotoviti to raven zaščite. Torej, ta tretja država mora imeti nacionalno zakonodajo ali pa mednarodne sporozume, ki ustrezno vežejo pristojne organe. Ni dovolj, da zasebna podjetja prevzamejo določene obveznosti. To ni dovolj in to je tudi eden glavnih razlogov, zakaj sodišče na koncu ugotavlja, da je sama schema varnega pristana eh, odločba, ki ni ustrezna. In to me zdaj prevede do razlogov, zakaj se je sodišče odločilo, da je odločba o varnem pristanu neveljavna. Eh, Glavni in edini razlog je, da sodišče meni, da to sploh ni bila odložba v smislu skladnosti v okviru direktive. Ampak, kot pravi sodišče, mora takšna odložba ugotoviti, da pravni red tretje države zagotavlja ustrezno mero zaščite. Ampak v tem primeru komisija tega ni storila. Komisija v svoji odločbi ni opredelila, da ameriško pravo ali ameriški pravni sistem zagotavlja ustrezno raven zaščite, ampak je zgolj vzpostavila sistem samo certificiranja, kar pa ni dovolj. In iz tega enostavnega razloga so to odločbo varnem pristanu razveljavili. Ampak sodišče se ni omejilo zgolj na to preprosto ugotovitev, temveč je šlo še korak dlje in zagotovilo tudi nekaj zelo koristnih napotkov, ki bodo veljali v vseh primerjih. Morda sta dve načeli, ki se tu izpostavljate, ki morda urejata način, kako se bo direktiva in listina uveljavila v prihodnje. Najprej sodišče je dokaj abstraktno sicer ugotovilo, da zakonodaja ne more dejansko dovoljevati masovnega nadzora. Da je to absolutno nedovoljeno. Tu sodišče ni razsojalo zgolj o tej tretji zadržavi, ampak da nikoli zakonodaja v Evropski uniji ne more dovoljevati masovnega nadzora masovni nadzor, to je moja dikcija. Eh, generalni pravobranilec in pa irski sodnik sta uporabljala to dikcijo, ko sta opredeljevala ta vprašanja. Sicer je sodišče govorilo o dostopu do vse vsebine elektronskih komunikacij, kar dejansko je masovni nadzor. To je zelo ekstremen primer. Uh, No in argumentacija je naslednja. Če znotraj Evropske unije v državi članice ali na ravni EU ni možno zagotoviti tak, ni možno dovoliti takšne ekstremne ravni nadzora, potem tudi ne moremo predpostavljati, da bo neka tretja država, ki izvaja takšen nadzor, eh, zagotovila ustrezno raven eh, varstva podatkov. Kot eh, sodišče ugotavlja, bi s tem kršili listino, saj bi to vplivalo na samo bistvo pravice do zasebnosti, to pa v nekakšnih okoliščinah ni sprejemljivo. Drugo načelo je zadevalo pravico do učinkovitega pravnega sredstva in tudi tu je sodišče določilo, da obstaja pravica v listini, pravica do učinkovitega pravnega sredstva in da če tretja država ne zagotavlja nekakršnih eh, pravnih sredstev za zagotavljanje eh, pravice do pravnega eh, sredstva oziroma pravice do osebnosti, tudi to dejansko onemogoča pravice do učinkovitega pravnega sredstva. In tudi iz tega razloga sodišče ugotavlja, da tretja država na načelni ravni ne more zagotoviti ustrezne ravni zaščite, če zakonodaja torej omogoča neko obliko masovnega nadzora ali pa če vlada popolno pomankanje možnosti pravne, uporabe pravnih sredstev. In to mislim, da bo tisto, kar bo najbolj ključno v prihodnje. Še druga zadeva, ki jo je obravnavalo sodišče, čisto na kratko, ampak je pomembno. In sicer eh, tolmačenje veljavne direktive. Tu je bilo sodišče zelo jasno. Direktiva namreč nikakor ne določa, da komisija lahko omeji pooblastila nacionalnih pristojnih organov za varstvo podatkov. Komisija tega preprosto ne more storiti. Sodišče ugotavlja, da zakonodajalec, torej parlament in svet, komisiji nista poverila takšnih pooblastil. Tako da dejansko, ko je komisija v odločbo o varnem pristanu vključila določbe, ki dejansko omejujejo pooblastila eh, pristojnih eh, organov za varstvo podatkov, je šlo tu za kršitev njihovih eh, pooblastil in zato je sodišče tudi razglasilo to odločitev za neveljavno. Sodišče je tudi dodalo, da ko takšen organ ugotovi težave pri prenosu podatkov v tretjo državo, mora ta pristojni organ imeti možnost sprožiti postopek pred nacionalnim sodiščem eh, in od nacionalnega sodišča zahtevati, da se mm, da to napoti vprašanje na Evropsko sodišče, kar je tudi podlaga, na kateri je bila ta odločba razglašena za neveljavno. Verjetno je vrsta vprašanj, ki bi mi jih radi zastavili, tako da bi se ustavil na tej točki in z veseljem odgovoril na morbitna vprašanja. Hvala lepa, gospod Moore. Predlagal bi takole. Tudi komisijo bi vprašal, kako namerava zdaj zagotoviti skladnost in prav tako Naj povem, da sem gospe Jurovi dejal, da želimo uh, videti tu pred odborom, pred uh, celotnim odborom, ne le pred, pred izvonili koordinatorji. E, toliko torej uvodoma, ampak da se bo treba zrotočiti na to, kar bo počela komisija. Tako da bi pa predlagal, da dam besedo tistim poslancem, ki so za njo zaprosili, potem pa še svet eh, in komisija in na koncu pravna služba. Ampak vsi ste nedolno prebrali to sodbo, tako da prosim, če poveste tiste, tiste politične stališča, ki so ključne, kajti parlament je bil tako zelo močno vključen v eh, to zgodbo, tako z pravnega kot z eh, političnega vidika, da mislim, da se lahko mejimo na to. Jan Olbrecht, hvala lepa. Najprej naj povem, da se strinjam s tem, kar pravi pravna služba v zvezi z tem, da če se pritožnik Max Schrems ne bi tu tako izredno angažiral in da je sprožil tako pomemben postopek za vse potrošnike na evropskem trgu in eh, če mu ne bi uspelo to pripeljati do Evropskega sodišča, bi še vedno doživljali kršitev temeljnih pravic v določenih primerjih, kar se da odvija že 15 let. Tako da mislim, da je pomembno izpostaviti, da je očitno nekaj šlo na robe tule, kajti če mora sodišče sodbo postaviti pod vprašanje celotno schemo varnega pristana 15 let po vstopu veljavo, potem mislim, da to ne pove nič kaj lepega o Evropski komisiji. Tako da mislim, da je na Evropski komisiji zdaj, da konec koncev tudi prepozna, da je šlo nekaj na njihovem področju pristojnosti narobe. In tega ne moremo odpraviti rokohitrsko. Prav tako mora Evropska komisija prepoznati dejstvo, da je sodišče presodilo, da pravni sistem ZDA ne zagotavlja ustrezne zaščite v skladu s to direktivo. In še vedno ne dojamem, da ljudje pravijo, ja dobro, pa si izmislimo za nek varni pristan plus. Kako bomo mi spreminjali pravni sistem ZDA z neko odločbo komisije? To je nemogoče. Pika. To je, mislim, da tudi vse, kar eh, lahko rečemo o izidu te sodbe. Tako da mislim, da neke rešitve varni pristan plus v omenjenem pravnem okolju ni in ne more biti. Sporočilo je eno samo in to mislim, da je tudi naloga Evropske komisije, da jasno tudi poda to sporočilo prvi dan po objaviti sodbe, namreč sporočiti je potrebno našim partnerjem v ZDA, da morajo zdaj pač oni nekaj narediti. Žogica je na njihovi strani in eh, glede na listino temeljnih pravicah in glede na pogodbe EU, eh, e ni na nas, da karkoli spremenjamo, temveč je na vladi ZDA, da zdaj zagotovi de facto enakovredno zaščito zasebnosti in varstva podatkov v njihovem pravnem sistemu, tudi za evropejce. Nobenega drugega načina ni za to, da se podeli statusi ekvivalentne oziroma ustrezne zaščite na podlagi direktive iz leta 1995. Tako da mislim, da je bila reakcija Evropske komisije na tej podlagi dokaj, dokaj slaba. Moram reči, da sem kar razočaran. Prav tako menim, da so potrošniki razočarani. Jasno je, da morajo potrošniki vlagate veliko svoje energije, časa, eh, denarja, da se obračajo na svojega lastnega eh, poblaščenca za varstvo podatkov, potem iti na, na Irsko, tam najeti sodnika oziroma ne odvetnika, se popravlja govornik eh, odvetnika, da ga tam zagovarja in potem še na Luksemburg, na Evropsko, v Luksemburg na Evropsko sodišče in da potem rezultata vsega tega ne bi jemali resno, no to pa res ne more biti signal, ki ga želimo mi podati. Mislim, da je treba zadevo vzeti resno, dobesedno in eh, mislim, da gre tu za to, da je to pač uklesano v skalo, dokler ne bo spremen pogodbe. Vsi bi si želeli spremen pogodbe, ampak mislim, da vsi vemo, da ni realno. Hvala. Naslednja je Kornelija Ernst. Ja, vielen Dank. Äh, zunächst das einmal kann man gar nicht. Hvala lepa. Mislim, da se moramo najprej res zahvaliti temu avstrijskemu študentu, ki je sprožil nekaj, kar se je na začetku zdelo nerešljivo. Najprej moramo po tej sodbi ugotavljati, da in mora imeti ta sodba pravne posledice. Torej, komisija se bo tukaj morala odzvati in ugotavljamo, da je treba jasno ugotoviti, kakšne bodo tukaj pravne posledice. Mi vemo, da bodo tako evropski podatki varni v ZDA, ne glede na to, kako natančni so nacionalni nadzorni organi, vedno obstaja en problem. Eh, namreč zaradi argumentov varnosti se evropske podatke a priori podaja naprej. To je problem Torej, to je v bistvu glavni problem. Zato mislim, da bi morali sprožiti popolnoma novo razpravo o nacionalni varnosti. Morali bi imeti takšno okolje, kjer bi bili tudi v ZDA evropski podatki še vedno varni. To je prvo vprašanje. Potem drugič. Torej, varni pristanje sedaj preteklost, o tem ni treba na dolgo in široko razpravljati. Ta direktiva je bila razvedljavljena, pravzaprav takšne direktive spoh ne potrebujemo, ampak potrebujemo jasno uredbo, kjer bodo zapisana jasna pravila o evropskih podatkih zunaj meja Evropske unije. Pa še neko vprašanje bi želela zastaviti. In sicer primerna zaščita. Imamo tudi druge sporazume, kjer je bila sprejeta ta klauzula o ustreznosti. In zato se sprašujem, kaj to pomeni, kaj ta klauzula sploh promeni primernost, kako lahko to sploh nadzorujemo, kako lahko to preverjamo. Uh, kakšne pravne poti imamo za to oziroma ali bomo tudi tukaj potrebovali Maksa Šremca, da bo sprožil postopek pred sodiščem. To je pravzaprav povezano z vprašanjem, kakšen vpliv bo imela ta sodba na druge zakonodajne akte in sporazume, ki so podobne narave. Sofi Intfeld. Hvala lepa, gospod predsedujoči. prejšnji teden sem opazovala številne prestrašene, jezne, panične reakcije na sodbo sodišča. Ampak tukaj gre za to, da ubiješ tistega, ki prenese sporočilo. Sodišče je samo postavljeno poskrbelo za ustrezno pravno tolmačenje. Če je kdo bil zaradi te sodbe presenečen, je verjetno zadnjih nekaj let živel v nekakšni prezgodovinski jami. Varni pristan eh, je bil sporen že nekaj let, zato ne razumem tisti, ki so presenečeni. In tudi ne razumem tistih, ki trdijo, da potrebujemo veliko časa za to, da se sedaj odzovemo na to sodbo. No, ampak k mojim vprašanjem. Želela bi vedeti nekaj več o posledicah. Moja skupina je pisala komisarjem Timmermansu, Jurovi in pa Avramopolusu. Zanima nas, kaj to pomeni za TFTP, za PNR, za okvirni sporazum, za zakonodajo o javnih razpisih, javne, javni organi, ki razpišejo razpise za IKT storitve, ki niso ponujene v Evropi. Eh, ogledati pa si bomo morali tudi vpliv na nacionalno zakonodajo o masovnem nadzoru, kajti lahko se spomnim dveh ali treh primerov, ki niti slučajno ne spoštujejo standardov, ki jih je sedaj zastavilo sodišče. Eh, komisija je omenjena nekaj drugih kosov zakonodaj, ki bi jih lahko mm, nadomestili s katerimi bi lahko nadomestili uh, varni pristan. Ampak to se ne more zgoditi, sicer bi to lahko naredili že pred 15 leti. To ni alternativa. Torej, najprej moramo vedeti, kakšne so posledice te sodbe, potem vedeti moramo, kaj narediti, potrebujemo nov dogovor, ne vem, kako bomo sedaj to imenovali, Safe Harbor Plus ali kakorkoli že. Um, ime ni važno, ampak tukaj gre za en ključni element oblasti v ZDA se morajo zmigati. Problem je v tem, da na čezatlantske odnose vedno gledamo za drugačnimi očmi kot eh, pri odnosi z drugimi državami. Um, morda to naredi, morda to naredimo zaradi laš, lasnih interesov, ampak sodišče pa teh interesov ne bo upoštevalo. Tako da tukaj bomo morali poskrbeti za enakovredne standarde, če želimo še naprej prenašati podatke čez eh, Atlantik. Eh, in to želimo, kajti ne želimo se odrezati od vseh koristi, ki jih sicer ponuja odprti internet in odprto gospodarstvo. Ampak to pomeni, da se bodo morali premakniti tudi v ZDA. Vedno govorimo o tem, da imamo skupne standarde, skupne vrednote. Dajmo sedaj to dokazati. In pa še tretjič in zadnjič, gospod predsedujoči, tukaj ne gre samo za eno samo sodbo sodišča o varstvu podatkov. Tukaj gre za vprašanje upravljanja in same kakovosti naše zakonodaje. Imamo komisarja, ki je zadolžen za boljšo zakonodajo, ampak v tem trenutku se mi zdi, da imamo slabo zakonodajo, zato bi končno morali začeti sprejemati dobro zakonodajo. Vsi so vedli, da je varni pristan bil pomankljiv. Pravzaprav ga ni za mrtvega razglasil sodnik prejšnji teden, ampak je bil varni pristan že zdavnaj mrtev. Uh, Parlament je že zdavnaj eh, pozival k razveljavitvi varnega pristana, soglasno in vedno znova. Enako velja za hrambo podatkov, tudi tukaj je šlo za slabo zakonodajo in številni izmed nas, predvsem moja politična skupina, ki je glasovala proti temu, je vedela, da je to slaba zakonodaja, ki ne bo opravila preizkusa. In še veliko je primerov, ker imamo slabo zakonodajo in slabo izvajanje tudi pri Dieselgateu gre prav za to, gre za zelo pomankljivo izvajanje. Dobro, FIFA, to je morda nekoliko drugače, ampak spet gre za nespoštovanje pravil. Saj imamo tudi strategijo za boj proti korupciji, pravila za boj proti korupciji. Ali to ne velja za FIFA ali tako, ali kako. Vse se dogaja pred, našim, pred našimi nosovi in potem moramo počakati na to, da nas na to opozorijo sodišča tretjih držav. Torej, Posvetiti se moramo vprašanju kakovosti same zakonodaje, njenega izvajanja in ob zaključku naj dodam še naslednje. Gospod predsedujoči, ne moremo vsega skupaj prepustiti enemu samemu trmastemu, ustrajnemu državljanu. Eh, torej, ne moremo čakati, da bodo takšni ljudje izzvali sistem. Zato moramo biti bolj pozorni tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Naša naloga je, da sprejemamo zakonodajo, ki bo zdržala tudi mm, pravni preizkus. Zato moramo tukaj biti bolj pozorni v prihodnosti. Eh, kolegi, eh, res je, da gre za zelo pomembno sodbo in da želite marsikaj povedati, ampak nimamo veliko časa. No, naj se samo navežem na nekaj, kar je povedala gospa Intveld eh, in na to, kaj bodo v zvezi s tem naredili komisarji. No, prejšnji teden je celoten kolegi komisarjev se odzval kolegiju odborov. Razpravljali smo tudi o varnem pristanu, ki je pravzaprav eh, multidisciplinarno vprašanje. Eh, no in ni se oglasila samo gospa Jurova, ampak so tudi drugi komisari povedali svoje stališče. No, moramo pa jim jasno povedati, da se želimo z njimi srečati, se pogovoriti, želimo nujni, eh, želimo nek odziv celotnega kolegija komisarjev. Naslednja je gospa Lauristan. Hvala lepa strinjam se z vsemi tistimi, ki pravijo, da je tukaj en pogumen študent sprožil eh, revolucijo, ne samo v glavah, ampak tudi v zakonodaji, ki bo temu sledila. Pomembno je, da ne zremo samo k Ameriki, kako je povedala Sophie. V Sovjetski zvezi smo imeli anegdoto ZDA in eh, Sovjetska zveza, eh, torej Srečala sta se državljan iz Sovjetske zveze in pa ZDA um, in uh, američan je rekel, jaz lahko vsak dan uh, kritiziram svojega predsednika in uh, Sovjet je rekel, ja, jaz, jaz lahko to tudi počnem. Torej gre za vprašanja interesov podjetij, nacionalne varnosti, varsa podatkov, gre za ta trikotnik, kjer se stalno veliko dogaja, ne samo v tretjih državah, ampak tudi pri nas. Sedaj smo slišali pomemben znak sodišča. Sedaj bomo potrebovali nekakšen univerzalni pristop k tem vprašanjem. Eh, ko gre za digitalni trg, se kot eh, ponudnici vedno bolj uveljavljata tudi Rusija in Kitajska in tam so vprašanja varstva podatka še veliko bolj vprašljiva. Zato, bomo morali biti prizorni tudi, teh, eh, tudi pri teh dogodkih. Torej gre res za nekakšno revolucijo na področju varstva podatkov. Hvala, gospod Boni. Uh, Govoril bom polsko. Myślę, że e, orzeczenie trybunału. Ja myślę, że je odločitev sodišča je potrebno razumeti kot nekakšen katalizator, zahvaljujoč kateremu bomo našli pravo rešitev. Zdaj, da ste več ustrezno raven zaščite v ZDA, imamo tako parlament kot komisija kar nekaj dela pred seboj. Komisija je namreč zdaj v pogovorih z ZDA, tudi prej na temo varnega pristana bilo tako in tudi zdaj, ko gre za nek krovni sporozum. Tako da ni na nas, da to rešimo, temveč eh, tudi na američanih. Veliko krat smo že govorili o temeljnih pravicah, ko gre za tovrstno vprašanje v ZDA in pomembno je, da tu damo prijazen signal našim partnerjem v ameriškem kongresu, da morajo oni narediti par korakov naprej, da stvari izenačijo. Kot drugo, naj povem, da situacija ni enostavna, ko gre za posredovanje podatkov, pogoje posredovanja podatkov. In eh, mislim, da je vse bolj jasno, kako stvari tu potekajo. In eh, zato mislim, da bi bilo dobro, da poprosimo evropskega poblaščenca za varstvo podatkov, da opravi pregled delovanja, po posameznih državah. V nekaterih državah so te institucije zelo močne in lahko zagotovijo varstvo podatkov na nacionalni ravni, eh, tudi v danih razmerah, zdaj po tej odločitvi sodišča, so pa države, ki imajo lahko velike težave in tudi njihovi državljani imajo lahko velike težave. No in še tretja zadeva. Pomembno je, da ko delamo zdaj na trilogu, se moramo še enkrat vprašati, ali današnje določbe izpolnjujejo vse zahteve. Kajti zdaj z leti smo se na stvari kar navadili in morda bo treba v stikih s tretjimi državami narediti tudi kakšno korekcijo, eh, do katere bi prišli v parlamentu, svetu in na komisiji skupaj. Hvala. Um, next is Mrs. Spinelli, please. Grazie presidente. Hvala lepa, predsednik. Tudi jaz sem zelo presenečena nad presenečenjem, ki smo ga bili deležni s to sodbo. Namreč, kar zadeva revolucijo na področju digitalnih pravic, se o tem v Italiji govori zdaj že 15 let in nedavno smo vendarle uspeli priti do listine o digitalnih pravicah. No, pomembno je, da tu kaj storijo tudi sodniki. Eh, pred Šremsem je bil tu tudi Stoden, torej ti nas morajo rešiti pred našo inertnostjo in da se vendarle usmerimo k neki pravni državi, ki bo delovala v Evropi, kot je dejala Sofi. In čakati je bilo potrebno sodnike in na ta primer šlem, da smo ugotovili, da podatki v ZDA niso varni. Tako da tudi jaz tu mislim, da se odvija prava revolucija s to sodno odločbo, kajti po dveh drugih eh, sodbah na podobno temo, ko gre za varstvo podatkov in pa pravice do pozabe iz 2014 in eh, skupaj vse to troje, mislim, da je neka revolucija, ki mora imeti učinek na različna pogajanja. Eh, najprej varni pristan, ki je zdaj na nek način zamrznen, potem tudi TTIP PNR, in tako naprej, tako dalje. Skratka, mislim, da moramo iti v smeri HBS korpus, digitalnega HBS korpusa, torej eh, listino o temeljih digitalnih pravicah. Kar zadeva komisijo, bi dejala dvoje, ki prihaja tudi že iz te sodbe. Najprej, dejstvo je, da komisija ne more posegati v pristojnosti nacionalnih pristojnih organov, zato nima pooblastil in eh, pogosto imamo na ravni držav članic možnosti za zagotovitev naprednejših eh, načinov varstva podatkov. Druga zadeva, ameriška podjetja, ki niso v okviru sporazuma o varnem pristanu. Ta podjetja so tudi izven dosega te sodbe, torej obveznosti opredeljene v te obveznosti jih ne zadevajo. In eh, zato ta podjetja lahko popolnoma spregledajo odločitev sodišča, če torej gre za nacionalno varnost, potem lahko zbirajo podatke, kako hočejo, gre torej za eh, javne oziroma državne entitete. Potem pa, kar zdaj v razmerje med eh, komisijo, parlamentom in svetom, tu hvala predsedniku za to, kar ste dejali v zvezi z uspehom, ki ga pričakujemo iz tega naslova, eh, torej boljše sodelovanje s komisijo. Namreč eh, slaba komunikacija med komisijo in predvsem našim odborom mi je problem in zato hvala tudi predsedniku, zato da je ustrajal na krepitvi sodelovanja med komisijo in našim odborom. Hvala lepa. Hvala, gospa Spinelli. Ja, to ste vse skupaj zelo uh, eh, ljudno povedali. No, čez nekaj trenutkov bomo slišali tudi komisijo. Gospa Sipel je naslednja. Hvala lepa, skušala bom biti kratka. Najprej zelo cenim sodbo sodišča, istočasno pa ta zastavlja nova vprašanja. Prvič, zakaj za vraga je bilo potrebno, da so Max Schrems in Irsk Evropsko sodišče zagnali ta postopek, zato da je Evropsko sodišče na koncu sprejelo odločitev. Zakaj je bilo to potrebno? Že leta govorimo komisiji, da varni pristan ni tako varen za podatke, da ni varen za zasebnost in uh, državljani me sedaj sprašujejo, zakaj pa vi niste šli pred sodišče. Kot parlament moramo delovati tako, da tudi naše skrbi jasno, spraš, rah, jasno sporočimo sodišču in komisija bi morala našim skrbim prisluhniti. Potem bi lahko sodišče to sodbo sprejelo že pred leti. No in potem me je jezilo mogoče to, da se v ZDA, ne to, da se v ZDA ne jemlje resno vprašanja zasebnosti, ampak da argument nacionalne varnosti uporabljajo kot izgovor za to, da počnejo s podatki to, kar se jim zljubi. In to se sedaj dogaja tudi v Evropski uniji, proti temu se bomo morali boriti. Torej gre za veliko vprašanj. Prvič, kaj to sedaj pomeni? za varen pristan, za izmenjavo podatkov, kakšen vpliv lahko uveljavimo v ZDA za to, da spremenimo njihovo pravno osnovo in kakšen nadzor bomo lahko imeli nad tem, ali so certifikati vzeti resno in ali so podatki varni. Vprašati se moramo tudi, kaj to pomeni za ostale sporazume, ki smo jih sprejeli za ZDA in nasplošno, kako lahko zagotovimo, da bomo pri zakonodaji, ki jih, eh, jo bomo sprejemali v prihodnost, upoštevali našo listino o državljanskih svoboščinah mi moramo poskrbeti za to, ne Evropsko sodišče, mi moramo poskrbeti za to, da bo naša zakonodaja dobra. Hvala. Gospod Weidenholzer. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dobro je, da imamo sodišče, ki spoštuje listino o državljanskih svoboščinah. Sam se spomnim, da so nekateri dvomili v to, da bo listina o temeljnih svoboščinah imela kakšno koli težo, ampak tukaj sedaj vidimo, da jo, imamo, da jo ima in da to je pomembna listina. Vesel sem tudi, da je to uspelo državljanu, celo iz moje države prihaja, on je sprožil ta celoten postopek pred sodiščem. Če uh, sodišče izreče sodbo, potem je treba to sodbo tudi ustrezno sprejeti, upoštevati. Mislim, da ne bi imelo smisla sedaj kritizirati to sodbo ali jo razvodeniti. Gre za načelno sodbo, ki veliko postavlja pod vprašaj. Samo dve točki na kratko. Danes veliko govorimo o boljši zakonodaji. Morali bi govoriti tudi o boljšem eh, pisanju zakonov. To je pomembno tudi za komisijo, tako da ne bi vedno znova zahajali v takšne situacije. In eh, ta sodba se nanaša tako na nas v Evropski uniji mi ne smemo sedaj zavlačevati z eh, prevzemanjem posledic, eh, ne smemo govoriti o varnem pristanu plus, ampak moramo sprejeti pomembne odločitve. Teh, s temi ne smemo predolgo odlašati. Kajti ravno tega se bojim, če slišim prve odzive. Ne smemo izgubljati časa. To situacijo je treba popraviti in uh, naš odbor, ki je tukaj vedno bil drugačnega mnenja, mora prevzeti odgovornost, ustvarjati moramo močen pritisk, tako da bomo končno dobili jasno, um, zakonodajo. Zanima me, kako predstavnik pravne službe predvideva časovnico, kdaj bo prišlo do um, do sprememb upoštevajoč to sodbo. Hvala lepa, zelo primerna je, da smo kot zadnjega v razpravi slišali ostrica. No, sedaj bomo slišali predstavnika sveta in pa komisije, na to pa bomo spet slišali gospoda Mura, predstavnika pravne službe. Nekoliko zamujamo, ampak no, pri, takšni obso, pri takšni razpravi je to običajno. Najprej gospod eh, Karlo iz Evropske komisije. Eh. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, kot ste že povedali, bo komisarka Jurova kmalo prišla na izmenjavo stališč s tem odborom. To se bo zgodilo 26. oktobra. Naj na tej točki povdarim naslednje. Eh, sodba Šrems je podala jasno izjavo o varstvu osebnih podatkov, ki je temeljna svoboščina Evropske unije tudi v kontekstu mednarodnih prenosov podatkov. Eh, vse skupaj lahko zastavimo v kontekst Evropske komisije, ki si želi jasnih pravil, eh, močnega okvira za, za prenose podatkov ne glede na to, ali gre za reformo direktive o varstvu podatkov ali ko gre za izmenjavo podatkov za kazenski pregon, tukaj smo že dosegli nekaj pomembnih napredkov. Tudi zahvaljujoč podpori Evropskega parlamenta. Ehm, no in vse skupaj pomembno tudi v luči izmenjave podatkov za trgovinske namene. Mi si bomo še naprej prizadevali za ustrezno regulacijo prenosov podatkov čez Atlantik. Pri tem bomo upoštevali seveda vsa pojasnila in ugotovitve iz sodbe sodišča. No, eh, kratkoročno gledano pa so prednostne naloge komisije varstva osebnih podatkov pri eh, čezatlantskem prenosu, potem ustrezne varovalke in pa enotno izvajanje Evropske unije, eh, prava Evropske unije na notranjem trgu. Mm, v te namene bomo še naprej tesno sodelovali z nacionalnimi organi varstva podatkov, ki so pristojni za izvajanje zakonodaje varstva podatkov v državah članicah. Če želimo zagotoviti enotno spoštovanje to, te sodbe sodišča in če želimo zagotoviti spoštovanje vseh potrebnih varovalk pri prenosu podatkov. Delovna skupina, ki se ukvarja z 29. členom, se bo sestala tudi ta teden in to bo pomemben korak ki bo prispeval k nemudnemu odzivu na to sodbo. Okay, um, did, did you want to make a point of order or, or just a quick... Nekdo želi postopkovno? Silvi? Na kratko. Nekoliko sem presenečena. To je pravzaprav povzetek tega, kar je komisija počela zadnji dve leti. Ampak stvari so se prejšnji teden spremenile. Uh, in uh, če prav razumem, je komisija razpravljala o novem sporazumu Safe Harbor na osnovi 13 točk. Mislim, da bi komisija prejšnji teden morala preveriti, ali bi teh 13 točk spoštovalo standarde, ki jih zahteva sodba sodišča. To želim slišati. Ne želim poslušati, kako ste se. Uh, zadnje dve leti pogovarjali o tem. Zanima me, kaj se je spremenilo od sodbe sodišča. Nekoliko me to frustrira. Če bi se komisija morala naučiti česa iz te sodbe, je to to, da mora končno spremeniti svojo strategijo. I think I unleashed a, a point that needed to be made. Um, and also, may I say just one thing I slightly agree? Uh, yeah. Ja, Res je, da številnih eh, razprav nismo slišali. Številne razprave poteka za zaprtimi vrati in pravzaprav nismo slišali, kako razpravlja komisija o trenutni strategiji. Gospod Albrecht je pravilno povedal, da ne moremo imeti varnega pristana dve, da bodo morali uh, se premakniti tudi v ZDA, ampak uh, res je, da uh, Nismo slišali, kaj točno se sedaj dogaja v komisiji, zato bomo morali najprej slišati komisarko. Pomembno je, kakšna sporočila boste poslali ameriškemu senatu. Ta bodo morala biti nekoliko drugačna od tistih, ki ste jih uh, pošiljali v preteklosti. Ne vem, ali želite kaj dodati ali pa naj počakamo na to, da bo prišla k nam komisarka Jurova. Morda želite še kakšno besedo povedati? Eh, predstavlja pa lahko pregostite komisarki. Uh, v tem trenutku ne morem kaj dosti dodati. Teh 13 priporočil se dotika glavnih ugotovitev iz sodbe sodišča. Eh, pri zadnjih dveh eh, je šlo ravno za vprašanja nacionalne varnosti in s tem se tudi ukvarja komisija. Ja, okay, um, look, uh, ja, vidim, da ste se odločili, da boste kratki. No, sedaj bomo slišali še predstavnika sveta, ampak kakorkoli slišali bomo predstavitev komisarke 26. oktobra in uh, takrat bomo še na veliko lahko razpravljali o tem Sedaj pa slišimo še predstavnika sveta. Mrs. Wagner, sorry. Gospod Wagner. Wagner. Please go ahead. Uh, merci, monsieur le président. Um, Hvala, predsedujoči, zelo na kratko. Naj strani predsedstva rečem, da svet jemlje to sodbo zelo resno. Na izrecno zahtevo sveta, ko so zasedali ministri za pravosodje in notranje zadeve 9. oktobra smo imeli tudi uvodno analizo komisije glede te sodbe. Ne bom govorila predolgo, ampak lahko glede te sodbe rečem, da je treba zaključiti zakonodajni okvir o varstvu podatkov do konca leta. To se nam sedaj zdi še bolj nujno kot prej. Hvala. Okay, Dobro, sedaj pa pravna služba ki se bo navezala na to, kar so povedali poslanci. Prosim. Hvala, predsedojoči. Zelo nakratko tudi z moje strani, kajti sodba je bila izrečena pred nekaj dnevi in na tej stopni še vedno previdno analiziramo vsebino. Seveda smo pripravljeni prihodnih tednih in mesecih preučevati, kako slediti tej sodbi seveda bo ta sodba imela daljnosežne posledice. Zato se moramo s tem ukvarjati. I mean, I... Ja, jaz bi dodal le to, da sem upam, da na sestanku kolegija komisarja prejšnji teden poslal sporočilo, da so stvari nujne. Kajti sedaj imamo drugačno pravno podlago glede varstva podatkov, ampak to ne sme zmesti nikogar. To je pomembno za majhna in srednja velika podjetja, ne za velika kot so Google in Facebook, ampak za majhna podjetja je to zelo pomembno in to, so, to je nekaj nujnega tudi za odbor. Upam, da bomo imeli sestanek s komisarko 26. oktobra, ampak treba bo vedeti, kako to nujno obravnavati. Hvala, kolegi. Hvala za to podrobno razpravo danes. Hvala tudi komisiji in svetu. Hvala tudi pravni službi. Hvala, gospod Mar. Kolegi, sedaj pa gremo naprej na naslednjo točko. To je peta točka na dnevnem redu. Gre za priporočila Evropske komisije za pogajanja o sporozumu trgovini s storitvami TISA. Gospod Albrecht je poročevalec za mnenje v odboru INTA in IBE za priporočila komisiji. Jan, sedaj ti predajam besedo, prosim. Hvala lepa, dragi kolegi. Gre za mnenje glede resolucije odbora INTA o nadaljevanju pogajanj glede TTIP-a. Ne, gre za dogovor TISA. Zakaj vedno pomišljamo oba dogovora, ker imamo še eno mnenje, poleg pogajanja TTIP-u imamo tudi pogajanje o TISI gre za dve različni zadevi. In tudi v odboru Intel TTIP-u analiziramo obe vprašanji. Gre za horizontalno vprašanje, gre za klauzule o človekovih pravicah, o temeljnih pravicah. Vedno smo prosili za vključitev teh klauzul v vse sporazume. In tu se omenja tudi izjema sistemu STO glede pravil, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov. Tu imamo tudi 14. člen sporozuma GAC. Tam jasno piše, da je zelo pomembna zaščita osebnih podatkov. Zakonodaja, ki ščiti osebne podatke, ni neka trgovinska ovira pri teh sporazumih. Zato ustrajamo na tem, da bi na podlagi tega oblikovali tudi formulacijo, ki bi se uporabila tudi pri pogajanjih o sporazumu TISA. Osnutek mnenja, ki sem ga sestavil, ponavlja to, kar smo že povedali in zapisali v mnenju TTIP podboru Libe. No, brez teh omemb, ki verjajo le za TTIP in za ne za TISO. Seveda, tu ne gre le za dvostranska pogajanja, tu je veliko različnih partnerjev, ki so vključeni v pogovore, vključno z ZDA, veliko je tudi drugih akterjev, tretjih držav, s katerimi se okvarjamo področje storitev. Tako da bi kar predlagal, da bi hitro sprejeli to mnenje s temi pripombami, ki sem jih pravkar podal. Roki so zelo kratki, glede vložitve predlogov spremnim, glede glasovanja in to je pomembno zato, da bi vplivali tudi na resolucijo TISA v odboru in to. Vivian Reading pripravlja to mnenje tam. Toliko na kratko, ampak mislim, da smo tu upoštevali vse, kar je bilo potrebno, ampak vesel sem in seveda lahko odgovorim tudi na vprašanja in morebitne pripombe, ki jih bom pošteval. Hvala. Jan Rok za ložitev predlogu spremimi 19. oktober in mnenje naj bi bilo spred odboru lepe 16. novembra. Naj preverim poročevalci v senci. Ali želi kdo besedo? Gospod Mišel za skupino Alde, prosim. Oui, ja, zelo na hitro predsedajoči, glede na to, kakšne so izzivi pri prihodnem sporozumu, bistvenega pomena, da parlament zauzame stališče o tem, kakšne bodo prihodnje usmeritve teh pogajanj, ki potekajo. Prav tako moramo poskrbeti za to, da bo končni sporozum odrazil naše pričakovanje. Zahvalil bi se pročovalcu gospodu Albrehtu za odlično mnenje, kajti to zajema vse bistvene elemente. Mislim, da bi lahko to obogatili tudi z naslednjimi pripombami. ZDA se pogajajo ti si, pri tem sporozumu gre za pretok podatkov, zato je pomembno, da to menimo nedavno sodbo Evropskega sodišča, s tem je razveljavljen sklep komisije glede varnosti o varnem pristanu. Naj no, povdarim, da je pretok podatkov vedno bolj pomemben. To vpliva tudi na informacijsko neodvisnost Evropske unije. Po drugi strani imamo to tudi ekspertizo pri kibernetski varnosti in vse to so naše prioritete. Zlasti pri pogajanjih o sporozumu s tretjimi državami, recimo TISA je tak primer. Nas spomnim tudi na to, da bo parlament imel mi takšna pooblastila, da lahko spreme končni sporozum. Tako kot pri te tipu je pomembno, da parlament spomni na to, da gre za demokratično izvoljeno skupščino, to, tako da moramo tu imeti zadnjo besedo in državljani morajo to jasno vedeti. Spomnil bi tudi na pravice o varovanju podatkov, tu imamo tudi varovanje zasebnega življenja. Vse to je priznano tudi v listini in s tem Evropska unija mora to poštevati. To je povezano tudi s sporozumi s tretjimi državami. Ustrajal bi tudi na tem, da TISA pomeni, da bi tu imeli pretok fizičnih oseb za zagotavljanje storitev. Vsi evropski državljani morajo biti obravnavani enako. Tudi drugi na drugih ozemljih in z drugimi pogodbenimi strankami in sem vam tudi predložil nekaj predlogov sprememb, katerih bom omenil vse te vidike. Hvala lepa, gospod Mišel. Barbara Spinelli je naslednja, prosim. Barbara. Eh, Hvala, predsednik. Menim, da je to mnenje kolega Albrehta odlično in v bistvu bi ga rada vprašala. kako namerava vključiti pač ta nova dejstva, ki prinaša sodbo v primeru Šrems. Kar zadeva sodelovanje hitro razločih držav, to je seveda zelo težko. in eh, zanima me, kako se odzvati na tiste zadeve, ki jih nekatere države, kot so Indija, Kitajska, vidijo kot ključne, še posebej eh, tako imenovana rečet klauzula. Ta namreč zacementira status podjetje, enkrat, ko je podjetje sprivatizirano, ni več poti nazaj. In to se mi v danih razmerah, kriznih razmerah, vendarle problematično in mislim, da bi morali imeti možnost, da se lastništvo vendarle tudi spremeni nazaj in da nas ne omejuje ta tako imenovana rečet klauzula. Hvala. Hvala, Barbara. Bergit, sedaj, prosim. Hvala lepa, predsedujoči. Žal, naš poročevalec Sinci danes ni z nami, tako da bi predstavila nekaj vidikov njenem imenu. Ampak najprej bi povedala nekaj predvsej osebnega. Pogovarjamo se o Tisi in TTIP-u in pri vseh teh razpravah ne smemo pozabiti, da mogoče sporazum Tisa ni manj pomemben kot TTIP, ampak je celo še bolj pomemben, če si pogledamo posledice. Tako da moramo tu pri našem delu biti zelo previdni. Nasplošno se raja s celotno skupino posem podpira osnutek mnenja poročevalca. Zlasti. Zato, ker je pomembno, da tu nasprotujemo določbam o varstvu osebnih podatkov v ameriškem osnutku poglavja o e-trgovini. Poleg tega pa je tu še nekaj luči zadnjih dogodkov in sedaj se pogovarjamo o tej sodbi sodišča. So pravkar smo imeli to razpravo v odboru in tudi glede na pogodbo in listino temeljih pravicah, mislim, da je zelo jasno, da imamo tu varstvo podatkov, varstvo zasebnosti in vse te vidiki so bistvenega pomena na vseh političnih področjih. Kot smo že slišali, gre za neke vrste protekcionizem pri varstvu podatkov in tu seveda moramo ohraniti vso zakonodajo, s vsemi pravicami pred te temi, takrat, ko se nam to zdi potrebno. Tako da bomo morali delati na tem in še enkrat naj rečem, da povsem podpiramo to, kar počne poročevalec na tom področju. Hvala. Okay, then... Dobro. Komisija sedaj? Ne, oprostite. Oprosti, Ana, prosim. Kolegi, Prosim, da ste kratki. Ja, zelo na kratko, pa vsem se strinjam s tem, kar so povedali predhodni kolegi, zlasti poročevalec, ampak rada bi rekla, da je tu še nekaj, kar moramo povdariti na primeren način mnenju odbora Libe, pristojnem odboru in ta. In sicer gre za SDS. Tisa predvideva mehanizem SDS. Mislim, da tega ne smemo omogočiti. Hvala. You, Anna. Hvala, Ana. Gospod Boni, vi tudi govorite v imenu gospe Holmajer, ki je pročevaka v senci skupine LS. Gospod Boni, prosim. Ja, hvala lepa. No, danes sem tu na mesto Monike Holmajer. Zelo na kratko naj vas obvestim, da skupina LS podpira sporazum TISA. Podpiramo tudi osnotek mnenja. Hvala, Jan za dobročila. Ampak tu ima mogoče eno spremembo pri tem delu, kjer gre za dostop do dokumentacije. LS bi si želela, da bi poročevala skupaj s vsemi nami ostalo pri prvotnem mnenju, tako da ne bi sprejeli tistih predlogov spremim, ki bi bili izven področja uporabe mnenja ali predlogov spremim, kjer bi šlo za instrumentalizacijo mnenja za druge politične namene. Razumem, da smo sedaj pod pritiski zaradi te situacije, zaradi sodbe Evropskega sodišča o varnem pristanu, ampak mislim, da bi morali delati na varnem pristanu. Imeli smo zelo plodno razpravo prej. Po drugi strani pa mislim, da to ni tako zelo dobro za ta poročila, da bi dodali kar vse v eno samo poročilo. Hvala. Hvala, gospod Boni. Sedaj pa komisija, prosim. Yes, uh, ja, hvala, predsedujoči. Pogajanja o TISI traje ta teden, tako da se opravičujem, ker vodja enote danes ni tu. Skupaj z drugimi kolegi je v Ženevi ta teden. Lahko pa odgovorijo na morebitna vprašanja poslanca dvostransko. Nasplošno bi povedal nekaj, storitve so zelo pomemben del evropskega gospodarstva, znašajo 70 odstotkov BDP-ja. Naša industrija storitev, če velika ali majhna, je pri tem zelo dobra. Izvažamo več storitev, kot jih uvažamo. Imamo tudi znatni presežek v področju trgovine, kar kaže na to, da smo predvsej, kako reči, na področju storitev, kar pomeni, da bi lahko storili še več, da bi lahko ustvarili več delovnih mest. Če bi lahko prodrli na tuje trge. Evropska podjetja, ki se ukvarjajo s storitvami, se ukvarjajo z velikimi trgovinskimi umitvami v tujini, tako da menimo, da če bi lahko imeli bolj iznačene konkurenčne pogoje, bi bilo to dobro za gospodarske subjekte, prav tako bi bilo to dobro za rastnjelo na mesto Evropske unije. Zato se je Evropska unija pridružila pogovorom o TISI končni cilj za Evropsko unijo pa je ta, da bi imeli te večstranske sporozume zopet v večstranskem okviru STO-ja. Sve pa osnutek mnenja, hvala za vse te opaske o pretoku podatkov, o ščitanju osebnih podatkov, to smo videli tudi v resoluciji o TTIP-u. Res je. Nekateri poslanci so vložili predloge spremen, so dobili tudi čezmejn pretok informacij, da bi preprečili tudi nekatere zahteve glede lokalizacije. No, cilj te disciplin pa je ta, da bi tu reševali vse, kar se nanaša na zaščitne in diskriminatorne ukrepe. Videli smo, da se to včasih pojavlja v teh državah, kot so recimo Kitajska in Rusija. Zaenkrat Te države še niso del tise, ampak vsaj pri Kitajski upamo, da se bo v prihodnosti pridružila temu sporozumu. No, jasno mora biti, da morajo biti vse discipline v tisi podvržene izjema. Recimo, tu imamo tudi zaščito zasebnosti podatkov. Ampak temeljni namen splošnih izjem je vedno ta, da strankam pri sporozumu omogočimo, da tu sledijo legitimnim netrgovinskim ciljem na razumen način in dobri veri. To je zelo pomembno, da izjeme niso preveč splošne in to smo videli in to bilo prej tudi citirano. Nekateri ukrepi so včasih upravičeni. Upravičeni so pod pretvezo splošne nacionalne varnosti, splošnih interesov. To se lahko zlorabi. To je lahko izgovor za to, da se nekdo izogne splošnim obveznostim. No, tako kot pri TTIP-u bi rad še enkrat potrdil, da ko gre za standarde, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov, torej če govorimo o samih standardih, to ne bo predmet pogajanj pri TISI, to ni predmet pogajanj pri drugih trgovinskih sporazumih. TISA bo enaka kot prej, ne bomo postavili nobenih standardov, ki bi prejudicirali kakršne koli določbe ali sisteme glede varstva osebnih podankov. Glede vidika oziroma klauzule o človekovih pravicah, to je samostoječa klauzula, Evropska unija te načela seveda podpira. To imamo vseh prostotrgovinskih sporozumih, drugih političnih sporozumih, kjer imamo prostotrgovinske sporozume, ampak tu imamo še na posebnost pritisi, kajti gre za večstranski kontekst. In takšnih klauzul nismo imeli prej pri večstranskih pogajanjih, recimo, ko smo imeli javna naročila, tehnološke sporozume, okoljske dobrine in sporozume takšne vrste. No, zato, da bi v prihodnosti ti se ponovno vključili v STO, se bojimo, da če bi dodali tudi klauzulo o človekovih pravicah, bi s tem zmanjšali možnost, da bi pritegnili druge akterje, da se pridružijo tisi. Mogoče bo potem težje vključiti tiso veste v prihodnosti. Mogoče še dvoje na kratko. Hvala seveda za te komentarje o pretoku ljudi. Seveda bomo poskrbeli za to, da tu ne bo diskriminacije, zlasti kar zadeva evropske državljane. Potem bi radi rekli še nekaj o pogajanjih o tisi. Ni nobenega govora o tem, da bi imeli tudi mehanizem za reševanje sporov pri naložbah. No, in na koncu ne rečem, da so na voljo za dodatna pojasnila ta teden in tudi pozneje. Hvala, predsedujoči. Hvala lepa, hvala kolegi. Hvala vsem kolegom, ki so tu na mesto poročevalcev v Senci. Jan, Ne vem, če želiš še kaj povedati na koncu. Ja, ja hvala, Klod, običajno nimam zadnjih pripomb, ampak slišal sem nek, nekaj vprašanj, tako da bi rad odgovoril na to. Najprej glede varnega pristana, glede te sodbe in kako bo to vplivalo tudi na to mnenje. No, zelo jasno je, da smo tu slišali zahtevo. Ne gre le za željo, gre za močno zahtevo parlamenta. To smo slišali tudi pri poročilu Langija Titipo. Slišali smo, da potrebujemo sporozum o Titipo in tudi tu pri sporozumu o Tisi vidimo, da potrebujemo horizontalno klauzulo, ki bo temeljila na 14. členu Gaza. Tako da bomo ohranili evropsko zakonodajo varstvo osebnih podatkov nedotaknjeno. To je zelo pomembno pri teh trgovinskih sporazumih, pomembno je to stanje edini pravni okvir, pri katerem se lahko osebni podatki predelijo le na evropskem trgu, vključno s prenosi iz Evropske unije v tretje države. In to je sedaj še bolj pomembno kot prej po tej sodbi sodišča v Luksemburgu. Slišali smo, da to ni del naših diskrecijskih pravic, To je del naše zakonodaje. To temelji na listi, tako da to ne more biti del teh pogajanj. Tega ne moramo spodkopati. Naj dodam še nekaj, da smo se pogovarjali tudi o lokalizaciji, tudi o teh vprašanjih glede podatkov. Če potrebujemo obdelavo podatkov znotraj Evropske unije, trgovinski sporazum tega ne more spodkopati ali pa obratno, ne moremo prisiliti Evropske unije, da prenese podatke zopr nasno zakonodajo. Tako da gre tu za pojasnilo. Ampak predvidevali smo že, da bo sodišče tako razsodilo glede te direktive. Glede ASDS, Ana Gomes je to omenjala. Ti si ni nobenega mehanizma za reševanje sporov na področju naložb, tako da to ni predvideno. Glede dostopa do dokumentacije sem si zabeležil zahtevo skupine LS. Res bi si želel, da bi imeli konkretne predloge, če je treba kaj spremeniti. Ampak, če se seveda želimo strinjati glede mnenja, če želimo glasovati skupaj, moramo držati skupaj. Ne gre le za to, da to zahtevamo drugih. In še nekaj na koncu. Še kratka pripomba glede tega, kar je rekla komisija o klauzuli o človekovih pravicah. No, mislim, da to ni moja osebna pripomba, ampak mislim, da to ni del diskrecijskih pravic Evropske unije, da rečemo, da bomo trgovali s človekovimi pravicami. Mogoče nisem prav razumel vaših besed da bi s tem posegli v dostopanje drugih držav do sporozuma tiste, če bomo imeli to klauzulo o človekovih pravicah. Ampak pozval bi k previdnosti to. Mogoče to lahko privede tudi do nedoslednega pristopa Evropske unije glede tega, da bi imeli takšno klauzulo o človekovih pravicah v vseh mednarodnih sporozumih. Hvala. Hvala, Jan. 16. novembra bo to osnotek mnenja sprejet, rok za uložitev predlogo sprememb v odboru Libe 19. oktober. Dobro. Potem ocena stanja glede uredbe in trialoga osebnih podatkov, to je naslednja točka o osebnih podatkih. Zopet Jan Albrecht, Jan. Ja, ponovno jaz. Hvala, ker ste mi dali besedo. Upam, da so vsi, ki so želeli imeti nove informacije tu. To je druga predstavitev ocene stanja o uredbi o varstvu podatkov. Pogajali smo se s svetom, začeli smo pogovore julija, potem ko je svet oblikoval splošni pristop o uredbi o varstvu podatkov spomladi. No, kot sem že povedal in pred poletjem, nam je uspelo pripeljati pogajanja do petega poglavja o mednarodnih prenosih. Tu imamo tudi to mimo, da če sodišče izreče sodbo o varnem pristanu, pred koncem teh pogajanj, potem bi morali tu rešiti nekaj vidikov in potem bi se vrnili na to vprašanje. Zdi se, da je sedaj napočil ta trenutek, ko mora pogajalska ekipa natančno preučiti sodbo, da bi videla, v kolikšni miri je treba imeti ponovna pogajanja o nekaterih specifičnih vprašanjih pri petem poglavju, ampak zlasti tudi glede napredovanja. Tu smo seveda dosegli napredek, po poletnih počitnicah smo se vrnili nazaj k tem pogajanjem in še vedno delamo na tem, res se trudimo gre za zelo obsežen svežen pri tej uredbi o varstvu podatkov. Imamo tudi pravice posameznikov, imamo dožnosti nadzornikov, tisti, ki se ukvarjajo s predelavo podatka, imamo načela, ki so zadnji, imamo drugo, tretje, četrte poglavje. Triologu je to zelo pomembno in občutek imam, da nam je po teh triologih uspelo doseči dogovor o tem, kar sem sam izračunal. Mislim, da imamo tu nekje 70 do 80 odstotkov besedila. Prosim, da niste jezni name, če se motim. Ampak tu gre za ta vprašanja, ki so bolj politična. Ker bilo kar nekaj razhajanj med političnimi mandati, na to se moramo seveda vrniti naj omenim nekatero vprašanje, recimo glede oblike in pogojev za to, da posamezniki dajo soglasje za predelavo osebnih podatkov, potem gre za vprašanje o tem, s katerimi konkretnimi besedami naj bi predstavili načela o minimizaciji podatkov, kako so načela opredeljena, kako so urejena zakonodajo v besedilu. Potem gre tudi za konkretne formulacije dožnosti, zato da se vse na pregleden način obvešča, vse te posamezniki, tu gre tudi za naše predloge, ki se nanašajo na standardne simbole. No, o tem se še vedno pogajamo. Potem imamo tudi dožnosti za nadzornike, za tiste, ki predelujo podatke, potem imamo še nekaj odprtih vprašanj, recimo glede naše zahteve o tem, da bi imeli poenoten način za nekatere nadzornike in predelovalce podatkov recimo če imenujemo organ za nadzor ali po, pooblaščenca, uradnika, za, ki je potem pooblaščenec za podatke v državah članicah. To je bilo jasno, to so vsi poznali od začetka. Šlo je za nekoliko drugačno vprašanje pri teh pristopih, ampak tako kot sem že večkrat napovedal, to še vedno drži. To je kar nekaj vprašanj, kjer smo si blizu, kjer imamo skoraj da konsens, Tako da je dobro, da lahko rešimo ta vprašanja, ki niso tako zapletena, da potem lahko pozneje rešujemo bolj politična vprašanja. Na koncu pa smo seveda odgovorni tudi za povratne informacije, za fleksibilnost, da se bližamo svetu skupaj s poročevalci in poročevalci Sinci. Tako da bi bilo pomembno, da bi vse skupine spomnili na to, da morajo tudi svoje člane in strokovnjake obvestiti o tem, da pogajalska ekipa še vedno dela na podlagi danega mandata, ki ga je pogajalska ekipa dobila pri vseh njenih in stališčih skupine. Zaenkrat se mi to zdi še realno možno, da bi lahko dosegli dogovor s svetom pred koncem leta, kot smo si tudi zamislili skupaj s temi tremi institucijami, ko smo začeli ta pogajanja. Ponovno bomo predelali vsa odprta vprašanja oktobra, novembra, prav gotovo pa bomo šli tudi na šesto in sedmo poglavje pri pogajanjih, kjer imamo druge mehanizme o tem, kako je za organi za varstvo podatkov v 18 državah, kako skupaj sodeluje, kako dosledno zvaja pravila, kako je z nadzornikom. Torej, to so tudi ta bistvena vprašanja pri tej reformi. To je eno od ključnih vprašanj pri reformi, kako biti bolj dosledni pri izvajanju in tu imamo tudi kar nekaj pristopov parlamentu in na svetu. Mislim, da so institucije sodelovale že prej in mislim, da bomo kmalo lahko zaključili ta pogajanja. Potem pa moramo na koncu še vedno rešiti dve večji vprašanji. Tu gre tudi za vprašanje glede sankcij, ampak še bolj pomembno pa Je z nami tu tudi poročevalec za direktivo in poročevalec Censi za uredbo in ta poročevalec to pozna. Gre tudi za direktivo varnosti podatkov. Šli bomo potem na ta pogajanj na pojasnila o tem, kako pojasniti področje uporabe obih instrumentov. Kaj te potem se bomo pogajali o tem, ko bomo seveda začeli pogajanja s svetom tudi o direktivi o varstvu podatkov. To, toliko iz moje strani lahko pa odgovorim na morebitno vprašanje, če jih imate. Much, Jan. Uh... Hvala, Jan. Pročnaci v senci, ima kdo kakšen komentar? Please, Mario, prosim. Mario Lorosan. I only want very briefly to inform. Čisto na kratko, naj samo nadaljujem na temo, ki je omenil Jan. Smo na začetku trialoga o tej direktivi in danes smo imeli prvi sestanek poročevalce v esenci. Naše ključno stališče zdaj je, da se držimo tega pristopa v svežnju in eh, tako daleč smo že z uredbo, da kar dobro uporabimo te rezultate, zato da smo tudi tu na isti poti. Hvala lepa, Marju. Še kdo? Še kakšno vprašanje za Jan Albrehta? Ne. Razumem seveda to, kar je eh, Jan dejal glede odprtosti do stališ drugih skupin, gre, skupin, gre zelo intenziven trialog, tako da vse vsega tega še kako zavedamo. In eh, veseli me, da ste dejali to, kar ste dejali. Dejstvo je, da če se lahko držimo teh pomembnih eh, načel, bo to vsekakor uspešno. Vem pa, da se kolegi lotevajo več trialogov hkrati, kar je tudi simptomatično za naš eh, odbor. Dobro, hvala lepa Jan, hvala za to poročilo. No in še eno pomembno poročilo z trialoga imamo. Predlagam, da se tega lotimo morda malce kasneje, ko poročevalec je na poti. Aha, gospod Krhop je že na poti, tako da čim pride, se lahko lotimo tudi te točke o PNR. E, je gospod Lenars tu, morda? Morda bi lahko obrnavali že zdaj vprašanje povezljivosti za evropske javne uprave, podjetja in državljane. Gospod Lenars, torej prosim, če lahko podate vaše poročilo s tem zvezi. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Imeli smo sedem tehničnih eh, srečen in en trilog, z delom smo v bistvu že končali. Bilo je nekaj težkih pogajanj, še posebej, kar zadeva vidike odbora Libe v zvezi s tem programom, še posebej na strani sveta in komisije ni bilo ravno kakšnega hudega navdušenja nad tem, da bi vključili naše amandmaje iz poročila odbora Libe, ampak na koncu konca vendarle menim, da nam je uspelo doseči pozitiven rezultat, tudi zahvaljujoč kolegom iz odbora ITRE, ki so bili glavni pogajalci in ki so tudi podpirali eh, naše pogajalsko izhodišče. No, imamo en zelo zapleten, eno zelo zapleteno izjavo tu v besedilu, uvodno izjavo eh, in omenjamo tudi varstvo podatkov in pravico do zasebnosti kot izredna načela v samem besedilu. Še posebej v uvodni izjavi pa omenjamo tudi pomen vrednotenja vpliva na varstvo podatkov, ko se pripravljajo takšne rešitve, mm, interoperabilne rešitve, potem tudi vprašanje že ugrajene ga varstva podatkov, kar so izpostavili tudi nekateri kolegi. Skratka, rezultat je zelo dober. S to vodno izjavo in s tudi členom mislim, da smo zdaj pridobili to jamstvo, da pravila z področja varstva podatkov in pa seveda tudi pravila, ki bodo potem išla iz uredbe o varstvu podatkov, veljajo za celotno besedilo in eh, v kontekstu vsega, kar se razvija v kontekstu programa AISA. Tako da hvala tudi za pomoč vseh poročevalcev v Senci, eh, tudi njihovo pomočjo smo zadevo uspešno pripravili do konca. Hvala gospod Lenar, vem, da se trudite vprašanja, ki so pa jim na odbor Libe izpostaviti. Hvala za ta prizadevanja. Ne vem, želi še kdo morda besedo, kakšno vprašanje glede interoperabilnosti? Ne? Dobro, potem pa hvala lepa. Bomo točko 9 sploh obravnavali? čakamo še vedno na poročevalce za PNR in morda bi lahko kar obravnavali točko 9. Gospod Ježek je tu, ste pripravljeni začeti že zdaj? Da, hvala lepa. Torej gre za letno poročilo 2014 o. Uh, zaščiti finančnih interesov Evropske unije, boj proti goljofijam. E, naš poročevalec za mnenje odbora je gospod Petr Ježek iz skupine Alde. Torej, gospod Ježek, izvolite, beseda je vaša. Hvala, predsednik. Gospoda Kirkhopa verjetno preverjajo na notranji meji EU, tako da brez težav jaz uskočim. Torej, boj proti goljofijam moj osnutek mnenja se osredotoča na dve glavni zadevi tu. Najprej nedavne pobude na ravni EU za zaščito evropskih finančnih interesov. Kot veste, leta 2012 je komisija predlagala dva zakonodajna akta z področja kazenskega prava, oba namenjena krepitvi in eh, izboljševanju učinkovitosti kazensko-pravnih eh, norm glede zaščite finančnih interesov EU. Prvo je tako imenovana direktiva PIF, drugo pa predlog o, oziroma predlog uredbe o Evropskem javnem tožilcu. Skrajni čas je, da skupaj s svetom damo nov zagon pogajanjem o direktivi PIF. Na zadnjem trialogu sta bila parlament in svet že zelo blizu dogovora o skoraj vseh vprašanjih eh, blokada pa ostaja pri enem ključnem vprašanju, namreč ali naj se goljofije z področja DDV tudi vključijo v področje uporabe direktive PIF. Ocenjena izguba iz tega naslova namreč v Evropski uniji znaša 168 milijard evrov, kar pomeni, da je pomen tega vprašanja zelo velik. To je prav tako zelo pomembno vprašanje za EU in za države članice, da namreč najdemo dogovor o tem, kako na najboljši način rešiti to ključno vprašanje. No, v osnutku mnenja se nastanem tudi na potrebo nadaljevanja boja proti korupciji. Korupcija naj bi po ocenah države članice Evropske unije stala nič manj kot 120 milijard eh, evrov na leto. Februarja lansko leto je, feb, je komisija objavila svoje prvo poročilo o boju proti korupciji, kar mislim, da je tudi že dober prvi korak. Prvikrat smo dobili celovit pregled stanja v vseh državah članicah in tudi priporočila o tem, kako naprej. To poročilo kaže na to, da če tudi je raven korupcije zelo različna od države do države, pa to vendarle vpliva na prav vse države članice. Po zadnjih dostopnih podatkih več kot polovica evropejcev meni, da je raven korupcije v njihovi državi v zadnjih treh letih narasla. Če želimo biti kredibilni v boju proti korupciji, morajo evropske institucije seveda voditi z lastnim zgledom in eh, izpolnjevati najviše možne standarde preglednosti, eh, integritete in eh, tudi na področju preprečevanja navskrižja interesov enako kot pričakujemo držav članic. In zato v svojem mnenju pozivam komisijo naj doda tudi poglavje o uspešnosti delovanja evropskih institucij v boju proti korupciji v svojem drugem poročilu o boju proti korupciji, ki naj bi bilo objavljeno najkasneje do začetka leta 2016. Če zaključim, to sta torej ključna dva nova vidika mojega pristopa k temu vprašanju in z veseljem seveda prisluhnem tudi mnenjem in stališčem kolegov poročevalcev v Senci. Hvala, gospod Ježek. Ne vem, ali so poročevalci v Senci sploh tu, če pa kdo želi besedo, izvolite. Ja, hvala. V bistvu bi vas rad samo obvestil, da gospa Makovej ne more danes biti tu prisotna in me prosila, da vam posredujem njeno sporočilo. In sicer kot poročevalka v senci skupine ELS pozdravljam eh, mnenje gospoda Ješka, vendar lepa moram podariti nekaj točk. Kar zadeva direktiva PIF, Evropski parlament bi moral ukrepati bolj odločno in eh, ne bi smel le spodbujati k temu, da se eh, zadevi vdahne novo zagon, to več mora vsekakor izredno pozvati svet na zaključi pogajanja. Goljofije spoločite, da mora tudi predstavljati eh, ključen element področja uporabe. Kot je dejal poročevalec, je ocena izguba na tem področju namreč več milijard evrov vsako leto. Enako velja tudi za evropskega eh, tožilca, kar institucija, ki je potrebno čim preustanoviti v prid eh, vseh davkoplačevalcev. Kot rečeno večkrat, če je vz davkoplačevalski denar v istem košu in ena država članica ne preiskuje ustrezno, to pomeni, da izgubljajo vsi naši državljani. Na zadnje naj povem, da se strinjam s poročevalcem, da morajo evropske institucije voditi z vlastnim zgledom in izpolnjevati najviše standarde transparentnosti, integritete in eh, preprečevanja neuskriži interesov. Ampak, če želimo to eh, doseči, potrebujemo jasne in izčrpne kriterije za boj proti korupciji v vseh evropskih institucijah, še posebej na področju in na skrižja interesov. To je torej mnenje gospe Makovej. Hvala lepa. Hvala, gospod eh, Ongorjano, za to, da ste nam posredovali mnenje gospe Makovej o predlogu gospoda Ježka. Gospod Ježek, eh, imate še kaj za dodati? Sicer lahko zaključimo. Hvala, predsednik. Ne, niti ne. Eh, samo na kratko bi se morda odzval na slišano. Seveda, če najdemo nek način, da lahko odločno pozovemo svet eh, k temu, da doseže napredek pri direktivi PIF, to z veseljem storimo in v nadaljnih pogovorih s poročevalci v senci mislim, da bomo našli neko možnost za naprej. Hvala lepa, hvala tudi, da ste ne, eh, sprejeli to predstavitev prej kot predvideno torej rok za amandmaje je 11. novembra v povdne, glasovanje v odboru Libe po 1. decembra. Tako, zdaj pa prehajamo na EUPNR in sicer trenutno eh, stanje. Gospod Krkov je poročevalec, ki nam bo predstavil trenutno stanje. Torej, prvi trilog je bil 24. septembra, drugi trilog pa je potekal 29. septembra gospod Krkhov, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da kot eh, vsi veste, je bilo stališče odvoja Libe sprejeto pred poletnimi počitnicami in eh, s trialogi smo začeli v mesecu eh, septembru, kot ste dejali predsednik, in pogovori še potekajo. Še enkrat podarjam, da se je ta parlament zavezal temu, da, da si zaključimo do konca leta in to je še vedno moj cilj. Uh, Med prvim eh, trilogom je komisija povdarila potrebo po pravočasnem sprejetju te direktive in predsedstvo je predlagalo, je dejalo, da je 14 držav članic že začelo s pripravo nacionalnih sistemov. Zdaj, brez nadaljnega, po treh letih in pol nikakor ne moremo trditi, da je hitrost najbolj odločilen dejavnik. Dejstvo pa je, da v tem trenutku nimamo pravnega okvira za konkretno obravnavo izmenjave podatkov PNR znotraj EU in eh, tudi kar zadeva sam nadzor. Na prvem trialogu smo obravnavali področje uporabe direktive. Eh, trenutno imajo tri institucije mm, različne pristope. Eh, razprava o hudih kaznjivih dejanjih in čezmenjih kaznjivih dejanjih ostaja odprta. Nadaljevanje preloga bo kmalo na vrsti in upam, da bo duh kompromisa vendarle prevladal. Kar zadeva namero Evropskega parlamenta, da se tudi tiste subjekte, ki niso prevozniki, vključi v ta predlog, eh, bo tudi predmet razprave. Vprašanje eh, konkretno eh, ciljenih letov je bilo tudi obravnavano. Čeprav to ni izredno v mandatu, sem eh, vendarle bil mnenja, da je to potrebno obravnavati in eh, tudi svojim članom sem obljubil, da bom te pomisleke omenil. Na drugem trilogu 19, 29. septembra smo obravnavali ključna vprašanja glede pravice mm, do dostopa do podatkov posameznikov in javnosti ter členi 6 in 11 institucije so tu vendarle našle več skupnega jezika. Ampak, kar zadeva enote za obveščanje potnikov o njihovih pravicah in o voljanju teh pravic, eh, tu pa je bilo kar nekaj razprave o tem, ali je to res nujno, ali je to samo nek dodatni birokratski uh, ustroj, glede na to, da uporabniki podatkov pa naravno nimajo neposredno dostopa do potnikov nadaljna razprava na temo teh posebnih enot bo še potekala. Potem je potekala razprava še o členih 10, 4 in 11, kar zadeva zaupnost in varnost podatkov PNR. Eno ključnih vprašanj tu je bilo naslednje. Ali je jasno razlikovanje med komercialnimi dejavnostmi mm, prevoznikov in eh, določbami direktive 95, 46 in direktive PNR? kajti pomembno je, da se ognemo temu, da na nek način dvakrat kaznujemo prevoznike. Pa tako smo obravnavali vprašanje občutljivih podatkov in to bomo obravnavali tudi v prihodnje. Kar zadeva uh, trajanje hrambe podatkov, člen 9, kot vsi veste, ima tu svet drugačen pristop. Parlament je pozval svet, da naj eh, parlamentu in komisije, dokaže, zakaj naj bi se tako močno odmaknili od prvotnega predloga komisije in tudi od stališča, ki ga je sprejel parlament. Ključna prioriteta Evropskega parlamenta je, da se ognemo kakršnim koli nadaljnim fragmentacijam eh, standardov glede ravnanja s podatki PNR in eh, njihove hrambe, pa ima svet drugačen pristop in želi manj preskriptiven pristop glede nadzornih mehanizmov v členu 12 in 12a eden njihovih pomislekov zadeva tudi morebitna protislovja za novo direktivo o varstvu podatkov. Ampak, kot je ta parlament že jasno povedal, potrebujemo konkreten, natančen način obravnave podatkov PNR, če želimo ustrezno zavarovati te podatke. In na zadnje, predsednik, vprašanje vključevanja tudi leto znotraj EU. Let, eh, me, svet meni, da je to za njih ključno vprašanje in da če tu ne bodo vključeni tudi leti znotraj EU, bi to predstavljalo eh, tudi nevarnost za mm, Evropsko unijo, saj 30 odstotkov podatkov PNR v določenih državah odpade na interne eh, lete znotraj EU. Člen 17 eh, je bil tudi omenjen v kontekstu postopka pregleda. Tudi tu je parlament zahteval dodatne informacije. Naj podarim, da je pri tej točki parlament odločil, da se leti znotraj EU izključijo in da potrebujemo zelo podrobno razpravo na to temo v prihodnje. V mestnem času sem pozval svet, da parlamentu in komisiji posredujejo še dodatne argumente v prid njihovemu stališču. Kot vidite, predsednik, smo se dotaknili že številnih eh, ključnih vprašanj med prvima dvema trilogoma. Upam, da smo na ta način tudi nekako opredelili splošno smer našega delovanja, ki nas bo pripeljalo do dobre kompromisne rešitve, kaj k malu. 20. oktober imamo naslednje zasedanje, naslednji trialog in upam, da bom k malu odboru lahko poročal o doseženem. Hvala. Hvala lepa. Najprej poročevalci v senci, Birgit Cipl. Hvala lepa. Na ne se opravičujem. Gospa Holmar. To mi zdaj prihaja že kar navado. Gospa Sipelj, izvolite. Ja, ja, nisem, nisem kriv. Dobro, gledajte tiste, ki ne veste. Ingrid je bila prva kot eh, pročevalka v senci, ampak eh, Birgit izvoli. Dobro, hvala predsednik. Torej najprej naj povem in sama to najbolje vem, ker sem se jaz pogajala o tem delu. Namreč, ja, parlament je obljubil, da bo storil vse za to, da do konca letošnjega leta dosežemo rezultat. Obenem pa menim, da upoštevajoč sodbo sodišča o hrambi podatkov in pa tudi o načelovarnega pristana, moramo storiti vse za to, da bomo resnično sprejemali dobro zakonodajo, da bomo na koncu vendarle prišli do rezultata, ki bo v skladu z listino o temeljnih pravicah. In s tega vidika upam, da bo svet vendarle svoje argumente nekoliko bolj podkrepil, kajti mislim, da nobena institucija nima eh, ravno pozornosti za to, da bi prej ali slej Evropsko sodišče kaj takšnega razveljavilo. Torej, osredotočila se bom na samo nekaj točk. Svet eh, ponovno pravi, da bi se morali izogibati nepotrebnim finančnim bremenom za prevoznike in eh, informacijske točke za potnike. To je zelo zanimivo, kajti sama ustanovitev teh PIU-jev, kot jih imenujemo, v zelo tehničnem okolju z številnimi zelo dobro kvalificiranimi delovci, ki so to nujni. Skratka, vse to samo po sebi mislim, da ustvarja visoke stroške in nihče nikoli ni trdil, da je to nepotrebno breme. Tako da upam, da to ne pomeni, da ko gre za varstvo podatkov in sorazmernost, pa ta argument prevlada. Ko gre za PIU, ki mora obveščati potnike, eh, rečeno je bilo, da ne vlada neposredno razmerje, neposredno odnos med PIU-jem in potnikom, ampak oprostite, vlada neposredno odnos, neposredno razmerje, ker pač ti ljudje leta in leta hranijo moje podatke in letalski prevozniki ne znajo odgovoriti, kaj konkretno PIU počne z našimi podatki, tako da nekaj je vendarle treba storiti tudi glede tega vprašanja. Potem vprašanje eh, o pristojnemu za varstvo podatkov. Kot vedno, ko gre za razprave na to temo, ja, lepo in prav je imeti takšnega uh, posebnega odgovornega za varstvo podatkov. Eh, ampak ali naj bo to obvezno? Seveda mora biti obvezno, ker če bo to prostovoljno, vemo, da nekatere države članice nikoli ne bodo imele takšnega pooblaščenca v svojih vrstah. In zakaj ne, če bo vse opravljeno dobro in če se bodo spoštovala vsa pravila z eh, področja varstva podatkov in z eh, listine o temeljnih pravicah, potem ni nobenega razloga za uh, negodovanje in eh, vedno nam bodo lahko poročali, da je vse v redu. Kar zadeva eh, ciljene lete, to vprašanje je bilo na kratko izpostavljeno, res je in eh, nobeno presenečenje ni, da svet ni najbolj naklonjen tej zgodbi, ampak po nedavnem ravnanju sodišča bi vendarle morali to zadevo še enkrat zelo natančno preučiti. Tako da upam, da smo se vsi kaj naučili, da imajo vse institucije interes za to, da sprejemajo ne le kakršnokoli že zakonodajo, ampak dobro zakonodajo v skladu z listino in z tega vidika se še kako veselimo prihodnih pogajanj in eh, trialogov. Hvala, Monika Holmajer. Ja, najprej iskrena hvala poročevalcu za intenzivno in eh, dobro vodenje pogajanj na podlagi odločitev našega odbora. Sama sem mnenja, da bi bilo potrebno vprašati se ali nam svet ne mrava sploh povedati, zakaj ima takšno stališče, kot ga ima do leto znotraj EU. Tu bi morda s komisijo skupaj morali poskušati priti do odgovora, kaj ti. To se vedno znova izpostavlja eh, v smislu, da to nima zveze s Schengenom, ampak vendar bi bilo tu pametno imeti nekakšno pravno ekspertizo, da vidimo, kaj je treba storiti, da bo to skladno s šengenskim sistemom in eh, s pogodbami. Sama menim, da je stališče sveta pravilno, pa vendar mislim, da je potrebno ravnati zakonodajno, eh, pravno pravilno, kajti sicer ima Birgit Cipri prav, da se nam lahko zgodi, da bomo prišli pred sodišče eh, zato, ker bomo kaj spregledali z čisto načelne ravni. Uh, Druga stvar, poročevalec še vedno vidi možnost, da bi zadevo zaključili do konca leta. No, predsednik Holandije je tu v svojem nagovoru pred parlamentom izrisno dejal, da moramo varnostno vprašanje imati kar se da resno in eh, tudi varnostno razsežnost. katero se soočamo zaradi zelo eh, težkih napadov, ki so se odvili, mislim, ne moramo te stvari izpeljati do konca. Uh, sem pa nekoliko kritična do tega, ko se govori o nepotrebnih stroških za pojejuje. Mislim, da vendarle eh, so strokovnjaki tisti, ki se morajo ukvarjati s temi podatki. To, da svet to želi kar tako odpraviti, to je, mm, mislim, da kar uh, kritičnega pomena, kajti tiste države članice, ki imajo daljše izkušnje s tem, vedo, da je zelo problematično, ko se takšne stvari opredeljuje v smislu stroškov, kajti dejstvo je, da potrebujemo določeno število eh, kadrov, potrebujemo jasno definicijo teh stvari in to mislim, da ne sodi v rubriko stroškov, ampak to sodi v kontekst kakovosti sistema PNR in eh, na tej podlagi potem lahko podatke pa ciljno uporabljamo eh, proti hudi kriminaliteti in storilcem najhujših kriznevih eh, dejanj. Tako da mislim, da v tem primeru nikakor ne bomo tarča kritik in eh, pomembno je, da je število oseb, ki imajo dostop do teh podatkov, kar se da omejeno in pa potrebno je potem tudi jasno opredeliti, kako ravnati s temi podatki na podlagi predhodnega filtriranja, kajti dejstvo je, da se številni podatki ne eh, vidi, da pač niso na upogled in matematični algoritmi skrbijo za to, da pride do potencijalnih eh, zadetkov, potem se v zadevo še dodatno eh, poseže in upam, da bodo države članice tu vendar na naši strani. Pomembno je, da postopamo kar se da natančno in precizno, kaj ti konec koncov to zadeva potem tudi učinkovitost in varstvo podatkov. Oboje je tu, mislim, da tudi dokaj pozitivno zagotovljeno po mojem mnenju in tudi to me zanima povratna informacija. Hvala. Hvala, Sofi Intfeld. Hvala, gospod predsednik. Kratka bom, nisem se mogla udeležiti trialoga, kajti prišli smo v fazo, ko se zdi, da moramo biti sočasno prisotni na številnih različnih trialogih, tako v Bruslu, kakor tudi zunaj Brusla. No, vseeno sem precej pomirjena, čeprav se s tem o tem ne strinjava o vseh vidikih te direktive, van zaupam in sem pripričana, da bo na iskren. Um, način uspel voditi ta pogajanja in da bo predstavljal predtem celoten parlament. Na hitro. Glede na rezultate glasovanja v odboru Libe, mislim, da vas čaka težka naloga. Manevrški prostor je zelo tesen in uh, zdi se, da svet želi vključiti polete znotraj Evropske unije, ampak to sploh ni del mandata, tako da ni treba, da sploh načenjamo to temo. Če želijo vključiti lete znotraj Evropske unije, potem potrebujo nov predlog, kajti to ni del tega mandata. Drugič. Zelo jasni moramo biti, ko gre za stališče sveta. To je večinsko stališče, ampak obstajajo tudi države, ki se ne strinjajo z predlogom, ki je pred nami. Glede na povedano je nujno zagotoviti, da bo dogovor stoodstotno pravno vzdržen, da ne bo tukaj kakršne koli pravne vrzeli, kajti če, ta, če tega sporozuma ne bo postavil pod vprašanje kakšen državljan, bo lahko to naredila tudi kakšna institucija Evropske unije. Se pravi, rezultat mora biti stoodstotno pravno mora imeti zagotovljeno stotno pravno gotovost. Hvala lepa, besedo spet dajem poročevalcu, gospodu Kirkopu. Eh, no, res je, da je bilo izpostavljenih kar nekaj zanimivih točk. Ne bom se spuščal v podrobnosti. No, eh, naj eh, povdarim, da gre tukaj za poročanje na terlogu, ni treba, da odgovaraš na vsako posamezno vprašanje can ask questions, but I yes. just want to maintain trilogue we, report back. Ja, vem, da, vprašanja, da so bila zastavljena tudi vprašanja, ampak gre za poročanje o trilogu, tako da ni treba, da odgovarjaš na vsa vprašanja. Ja, res je, gospod predsednik. Gre za to, da moram poročati o tem, zakaj gre, ampak jasno je, da se tukaj stvari hitro spreminjajo, veliko je vprašanj, ki so kar pereča nekaj se pojavlja tudi novih točk, novih idej. ILS e so tudi zastavili nekaj zanimivih vprašanj, ki se jih bo treba ogledati. In seveda nikakor ne podcenjujem odgovornosti, ki sem jih prevzel pri tem mandatu. Skušam biti vsem v pomoč, sem, zato sem si prizadeval tekom celotnega procesa. Vemo, da so nekatere stvari problematične in prizadevam se za to, da bi na koncu dobili nekaj, kar bo pravno eh, vzdržno, kar bo močno. Vsekakor pa vam bom še naprej vedno poročal o napredku tega procesa. No, kolegi, zdi se, da bomo nekoliko prej končali. Eh, poročali smo o šestih trialogih, gospa uh, Intfeld je govorila o tem in to kaže na to, koliko dela je moral prevzeti naš odbor. Zahvaljujem se vsem poslancem, ki sodelujejo pri tem delu na visoki ravni, pa tudi osebju, ki sodeluje v trialogih. Res je, eh, poteka zelo veliko trialogov ob istem času in zahvaljujem se vsem, tudi sekretarijatu za upravljeno delo. Eh, določene zadeve jemljemo za same, same po sebi umevne, eh, no ampak tudi pri današnji razpravi o varstvu podatkov ste videli, kako intenzivno in obširno je delo našega odbora, zato se zahvaljujem vsem tistim poslancem, ki so vključeni v to delo, zahvaljujem se tudi osebju. Eh, no, kar se tiče vprašanj, seveda bolj kot bo napovedoval trialog, bolj pereča bodo naša vprašanja, bolj podrobna. Se pravi, trialogi so še na začetku, seveda pa bodo s časoma vprašanja postala bolj konkretna, bolj podrobna. Danes se bomo sejo zaključili prej. Zahvaljujem se vam za vašo prisotnost in vidimo se jutri sitro ob devetih.